Dober večer, lepo vas pozdravljam na zasedanju odbora za proračunski nadzor. Dnevni red ste prijeli, ima kdo kako pripombo? Očitno ne. Videli ste, kakšen je jezikovni režim za današnji sestanek. Poleg tega naj povem, da se sestanek prenaša po spletu. Namen današnjega sestanka je, da spregovorimo o projektu ITER, zato je z nami tudi komisar. Zelo me veseli, da je mogoča ta izmenjava. V poročilu o razrežnici smo eh, zopet ugotavljali, da se je pri projektu ITER pojavljajo vedno znova iste težave z roki, s, pretir, eh, s previsokimi stroški. In eh, naj vas opomnim, da je poročilo o razrešnici za leto 2013 izpostavilo da imamo eh, precejšnje povečanje sredstev za 6 milijard evrov. Eh, so se sredstva povišala, to je dvakrat več, kot so bili prvotno predvideni stroški. Eh, torej, 290 milijonov je bilo predvidenih v proračunu in zanima nas, kaj se zdaj dogaja s projektom ITER. Komisija nas je takrat Eh, obvestila, da naj bi projekt na novo organizirali in tudi o tej novi organizaciji bi radi izvedeli kaj več. Eh, gospod komisar, vmes ste pristojna za ta projekt dobili vi, zato vam bomo takoj dali besedo, da nas obvestite o tem, kaj se dogaja na tem področju. Pozdravljam tudi vse člane odbora za industrijo, ki ste bili povabljeni na današnje zasedanje. Izvolite, gospod komisar, hvala, da ste z nami. You, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke, veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami, da vas obvestim o zadnjih spremembah in prihodnjih izzivih projekta ITER. Kot veste, je ta projekt namenjen eh, preizkušanju izvedljivosti uporabe jedrskih virov. Gre za enega največjih mednarodnih tovrstnih projektov na svetu. In glede na to, da so potrebe po energiji vedno večje, eh, in da je Evropska unija izpostavljena geopolitičnim tveganjem zaradi uh, fosilnih goril, je ta projekt ključnega pomena za Evropo v eh, prizadevanjih za čisto energijo. Če bo fuzija se izkazala za uspešno, bo to pomemben dejavnik pri zmanjševanju emisij. Eh, je, zato je ITER pomemben element strateške agende Evropske unije. Danes se bomo sredotočili na naslednje. Najprej kontekst projekta, drugič zadnje spremembe pri projektu, tretjič izzivi za ITER, kar zadeva eh, stroške, koristi eh, tega projekta in napredek eh, pri samem razvoju. Torej, eh, projekt ITER, ki je v gradnji na jugu Francije eh, s podporo centra v Barceloni, je eh, pomemben korak na poti proti komercialni rabi fuzije. Pri financiranju sodeluje sedem pomembnih mednarodnih partnerjev, med njimi tudi Evropska unija, ZDA, Japonska, Kitajska, Južna Koreja in Rusija. Na 100 tisoče novih komponent je potrebno izdelati po vsem svetu. Vse te komponente pa morajo izpolnjevati zahteve dizajna, ki so ga pripravili strokovnjaki. Za to vrsten obsežen mednarodni projekt so značilna določena tveganja, kar zadeva tehnološki razvoj, upravljanje stroškov in eh, pojavljajo se tudi druge ovire, ki jih je potrebno premostiti. Eh, podobne Eh, izkušnje smo imeli tudi z drugimi mednarodnimi projekti, naprimer mednarodno eh, vesolsko postajo. Eh, pri ITRU je prišlo do zamud predvsem zaradi same sestave partnerstva in zaradi nedodelanosti samega dizajna. Čeprav gre za kompleksen projekt, je vključenost Evrope v raziskave na področju uh, fuzije uh, v ospredju. Po zaslugi tega projekta so evropska podjetja vključena v vse faze razvoja in imajo koristi od razvoja novih tehnologij. Razvoj tega projekta je pomembno gonilo za razvoj evropskih podjetij, ampak zaradi nedodelanosti dizajna je prišlo do precejšnjih težav. Danes lahko potrdimo, da imamo, eh, da, so, da je dizajn končan 70 odstotkov za eh, zgradbe in približno 50 odstotkov za ostale komponente. Eh, komponente, ki jih izdelujejo različni partnerji, bodo pomemben ključni izziv v prihodnje. ITER se je aktivno pripravljena upravljanje te nove faze razvoja vnašajo se spremembe, ki so potrebne za to, da bo se projekt vrnil na pot proti uspehu. Sam bom, eh, kolikor je mogoče, poskrbel, da bodo te spremembe stekle čim bolj tekoče in eh, da bo vodenje projekta uspešno. Eh, zdaj pa kar zadeva zadnje spremembe. Odkar sem prevzel ta dosje poleti, je bila moja prednostna naloga, da v parlamentu poročam o napredku tega projekta. V letu 2015 je prišlo do pomembnih sprememb tako na mednarodni ravni kot na evropski ravni. Na mednarodni ravni je najpomembnejša sprememba imenovanje novega generalnega direktorja, dr. Bernarda Hugoja, ki je nekdani predsednik Francoske energije, eh, komisije za energetiko. Je glavni izvršni eh, direktor tega projekta. Gospod Hugo je predložil akcijski načrt, da bi pospešil izvajanje projekta in spremenil vodenje. Glavni elementi njegovega akcijskega načrta so deloma že uresničili. Nov izvršni odbor je eh, spremenil organizacijo in sodelovanje med sedmimi doma, eh, nacionalnimi agencijami. Ta novi odbor bo sprejemal vse eh, odločitve o dizajnu in komponentah ter o napredku To pa predstavlja pomembno spremembo ki, in nadgradno na podlagi lekcij iz preteklosti. Poleg tega je bil spostavljen tudi sklad, ki bo prevzel eh, eh, nove stroške, vendar ta sklad še ne deluje, zato je preuranjeno o tem govoriti. Bom pa poskrbel, da bo parlament v celoti obveščen o napredku tega akcijskega načrta. Eh, moram reči, da smo zaenkrat eh, videli veliko razumevanje za pomembno logo Evropske unije v tem projektu in da je bil dialog zelo odprt in konstruktiven. Na evropski ravni decembra 2014 je direktor Evropske agencije Fizija za energijo Eh, odstopil z položaja dve leti pred iztekom mandata. V letu 2015 je upravni odbor imenoval gospoda Petra Baranašja kot vršilca dožnosti direktorja. Poleg tega je bil sprejet ambiciozen akcijski načrt za uskladitev nacionalne oziroma domače agencije z projektom ITER. Novi direktor je pomembno prispeval k vodenju projekta, ampak pokazalo se je, da je potrebno dopolniti upravno strukturo fuzije za energijo čim prej. In iz tega razloga smo poleti pospešili eh, postopke izbora in gospod John Schwemer z Nemčije je novi direktor skupnega eh, podjema. Eh, na, prož na ta prožaj so ga imenovali 6. oktobra. Prihaja iz Eh, sektorja in ima izkušnje z vodenjem mednarodnih projektov in bo veliko doprinesel svojim strokovnim znanjem. Prepričam pa sem, da bo pripravljen tudi se pogovoriti z vašim odborom in eh, stopiti v dialog s parlamentom. Eh, tudi komisija pa seveda zelo podrobno spremlja, kako stvari napredujejo. Sam bom zagotovil, da bo eh, se izvajal nadzor nad delom skupnega podjema. Eh, in da bo projekt voden odgovorno tudi v odnosu do računskega sodišča in parlamenta. Zavezani smo temu, da bomo izvedli vse spremembe, ki so potrebne za napredek tega projekta. Naš cilj je zagotoviti, da bo organizacija projekta ITER in e, eh, Fizija za energijo Eh, čim bolj celovito in skupaj delovala za uspeh projekta. Zdaj pa kar zadeva izzive. Gospe in gospodje, ko sem prevzel ta dosje, sem bil presenečen, ko sem ugotovil, da novi proračuni, nova časovnica, ki sta bila sprejeta 20, leta 2010, nista preprečila novih zamud. Doktore Ugoja sem zato prosil naj predloži realističen proračun in časovnico do konca letošnjega leta. Pričakujemo, da bo nov načrt predložen v novembru letos in da bomo tako dobili čim bolj realističen datum za konec gradnje in da bomo vedeli tudi, kakšni bodo eh, realistični stroški gradnje in o tem vas bomo seveda takoj obvestili. Potem bomo Eh, ocenili, kakšen učinek bodo te spremembe imele na izvajanje in s temu bomo tudi prilagodili eh, nadaljne delovanje. Lahko vam zagotovim, da evropski prispevek v trenutnem finančnem okviru bomo uspoštevali. Torej 6,6 milijard evra od 2007 do 2020 bomo nedvomno zagotovili. V zadnjih letih se je projekt soočal številnimi izzivi. Eh, nadoknadili smo zamujeno in eh, zagotovili bomo, da bodo vsa potrebna sredstva predvidena za projekt na voljo. Seveda stvari ne bo mogoče popraviti čez noč in potrebno bo sodelovanje vseh institucij in sodelujočih. In komisija je pripravljena tu odigrati svojo vlogo. Potrebna pa bo močna politična podpora za to, da bomo zagotovili vse, kar ta projekt potrebuje in tudi vas pozivam, da podprete ta projekt, kajti uspeh fuzije je odvisen tudi od eh, tega. Zdaj pa še kar zadeva koristi ITRA. ITR ni samo kompleksen projekt z vidika tehničnega razvoja, vodenja in stroškov, je tudi eh, inovacija, ki bo prinesla eh, velike koristi za gospodarstva po vsem svetu, zlasti eh, kar zadeva najsodobnejše tehnologije in podjetja, ki jih uporabljajo številne tovrstne tehnologije pozitivno vplivajo na druge sektorje, naprimer letalstvo in energetiko. Eh, ITER ima daljnosežen vpliv na razvoj industrije in eh, pomemben je ravno ta pozitiven učinek na izmenjavo strokovnega znanja in na eh, zagotavljanje visokotehnoloških delovnih vest. Več kot 3 milijarde evrov smo že namenili eh, fuziji za energijo, vključno z eh, javnimi naročili z visokotehnološkimi evropskimi podjetji, ki zagotavljajo komponente in materijale. Eh, 100 milijonov evrov smo eh, tudi namenili za raziskave v evropskih laboratorijih in že s tem zagotavljamo rast in zaposlovanje v Evropi. Po zaslugi raziskav v kontekstu ITRA bo Evropa eh, v prednosti in bo lahko žela sadove prve tovrstne elektrarne v prihodnje. Naj vam zagotovim, da kljub težavam, s katerimi se sooča ITER, Torej, eh, za konec naj vam zagotovim, da kljub težavam, s katerimi se sooča ITER, beležimo pomemben napredek v zadnjih letih. Eh, potrebno je povedati, da je streha glavne stavbe bila eh, postavljena septembra 2015 in da bodo komponente ugrajene do leta 2017. Tudi visoko napetostni transformatorji so prispeli na prizorišče v začetku letošnjega leta. Te komponente kažejo, kako kompleksen je projekt in njegovo vodenje in kako tesno je mednarodno sodelovanje. E, pripričan sem, da si boste sami lahko e, e, z veseljem prisluhnili Eh, kaj več podrobnostim eh, o tem, kaj se dogaja in da boste se sami tudi sami opazovali, kako stvari izgledajo. Tako da upam, da bomo lahko čim prej organizirali eh, obisk samega prizorišča in upam, da boste dali svojo podporo delu inženirjev, ki obeta veliko za prihodnost. Hvala. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala tudi za povabilo. Ampak smo že bili tam. Leta 2008 smo bili tam, eh, obiskali smo prizorišče, eh, ogledali smo si projekt. Takrat je bila tam še velika luknja in zelo me veseli, da je zdaj okrog, vsaj okrog te luknje že nekaj. Ampak danes tu ne govorimo o tem, ali ta projekt potrebujemo ali ne. Evropska unija se je odločila, da ga potrebujemo. Nas zanima, kako se stvari odvijajo. In nekoliko sem zaskrbljena, če pravite, da je svet ITRA, oziroma da naj bi novembra eh, o določenih stvarih odločal. Eh, o tem bi želela vedeti kaj več. Kako ste lahko tako prepričani, da je ITR zdaj najboljši poti kot doslej? Naša izkušnja je, da je vedno lepo zagotoviti izmenjavo med ljudmi, ampak potem po kakih eh, dveh letih se zopet pojavijo isti problemi, ker ponavadi težava ni uh, v ljudeh, ampak v strukturah. Kaj se je torej strukturno gledano spremenilo, da res lahko domnevate, da se bodo stvari zdaj izboljšale? Hvala za vaš odgovor. I answer directly. No. no. Če vam odgovorim, mislim, da smo sprejeli dve veliki odločitvi. E, spremenili smo vodenje na obeh plateh, torej na evropski in na mednarodni ravni, bistveno bolje usklajujemo e, delo evropskega podjetja z mednarodnimi partnerji in to je precej novo. Zdaj delamo na tak način, da smo vzpostavili mehanizme, s katerimi se usklajujemo, sodelujemo z izvršnim projektnim odborom. Eh, sedem agencij je tu združenih in delajo skupaj. V preteklosti to ni bilo tako, ni bilo tako usklajenega pristopa med sedmimi agencijami. Šlo je predvsem za dvostranske. Eh, kontakte in dvustransko sodelovanje, nismo pa vsi sedeli za isto mizo, zato da bi vsi imeli širšo sliko o tem, kaj se dogaja. Torej, imamo izvršni odbor, poleg tega imamo tudi projektne ekipe, imamo eno ekipo za zgradbe, eno za um, vakumska, za vakumske posode, uh, Eh, in tako naprej. Skratka, spreminjamo način delovanja, poleg tega imamo nov akcijski načrt z novo uh, oceno eh, časovnice in stroškov, tako da si res prizadevamo, da bi bili bolj učinkoviti in da bi imeli jasno sliko, kje smo, kaj se dogaja in da bomo to sporočilo lahko prenesli tudi svetu ITRA, ki se bo sestav v kratkem in potem bomo seveda lahko delali z veliko jasnejšo sliko, kajti sicer se vedno znova pojavljajo nove zamude, novi preseženi stroški, ni dovolj komunikacije o sklajenosti, eh, ni dovolj komunikacije med izvršnim odborom in agencijami. Tako da to zdaj spreminjamo in ljudje, ki zdaj eh, vodijo stvari, imajo veliko vodstvenih izkušenj. V preteklosti smo namreč imeli tudi težave zaradi pomankanja teh sposobnosti, tako da mislim, da se je to zdaj izboljšalo in pripričani smo, da bo to delovalo. Komisija bo zelo podrobno spremljala, eh, kako eh, se stvari spreminjajo. Razumem vaše pomisleke, kajti pretekle izkušnje res niso bile pozitivne, ampak unesli smo. Eh, bistvene spremembe v način dela in mislim, da lahko dolgoročno pričakujemo pozitivne rezultate. Kar pa zadeva odločitev, da se pripravi nov akcijski načrt, da vzpostavimo mehanizme usklajevanja, da imamo nove projektne ekipe, vse to je zelo pozitivno. svet ITRA se bo sestal 18. in 19. novembra. Takrat bo predstavljen akcijski načrt eh, z oceno stroškov, komisija bo to analizirala in seveda bomo vse te informacije potem posredovali tudi parlamentu in eh, takrat bo se lahko ocenili, kaj je počelo novo vodstvo in kakšni so načrti za prihodnje. Poleg tega eh, imamo tudi boljše načrte, kako se soočati s povišeni stroškov v prihodne. Eh, gre za to, da e, mora stroške pokriti celotna organizacija, ampak podrobno se moramo še dogovoriti, kako bo to prihodnje delovalo. Torej po 18. in 19. novembru bomo vedeli veliko več in tudi parlamentu bomo posredovali vse nove informacije. In takrat bomo pravzaprav vsi imeli ažurno sliko. Ja, no, optimizem je eh, prijeten in ne želimo ga razbliniti, podpiramo vas, ampak eh, dobro bi bilo, če bi malo bolj konkretno vedeli, na katerih konkretnih ukrepih temelji vaš optimizem. Rekli ste, da je bilo šest 6,6 milijard evrov dodeljenih do konca finančnega okvira in da bo to zadostovalo. Ampak ali bomo s tem res prišli do tiste točke, kamor želimo priti? Eh, kajti, če bomo denar porabili in potem ne bomo eh, prišli do tiste točke, kjer naj bi bili, bo to zopet težava. Torej, s čim moramo potem računati, kar zadeva na dodatne finančne zahteve oziroma kasnejše finančne zahteve. To je tudi nekaj, o čemer bi se morali pogovoriti. Potem je tu še vprašanje Fusion for Energy, torej eh, fuzija za energijo. Kako je z Španijo, kako je z lokacijo? Španska vlada je ponudila novo zgradbo je bil sporozum o tej novi zgradbi uresničen. Potem leta 2013 smo že zahtevali poročilo o uradnem stališču vseh udeležencev v projektu ITER eh, in tega poročila pravzaprav še vedno nimamo, torej Evropska unija, Rusija, Japonska, ZDA, eh, Kitajska, Koreja. Eh, videli smo, da je pri sedmih državah prišlo eh, do zamud pri plačilu letnih prispevkov v višini 2,2 milijona evrov. To sicer ni tako visok, eh, strošek, eh, visok znesek, ampak kako jih namerava komisija ta znesek izterjati in ali je tudi v preteklem letu prišlo do zamud pri plačilih. Poleg tega tudi vsi življenjepisi novih članov odbora niso na, na voljo na spletni strani. Dobro bi bilo, če bi lahko to popravili. Leta, eh, v nekaj dneh bomo razpravljali o proračunu za leto 2016 in eh, veliko bo govora o preglednosti in, in zahtevali bomo nove mehanizme odgovornosti, zato da bomo lahko bolje vedeli, kaj se s konkretnimi sredstvi dogaja. In eh, zelo bi vam bili hvaležni, če bi torej o tem povedali kaj več. Oh, Kot prvo je povsem jasno, da ko bomo imeli predstavitev akcijskega načrta, bomo podrobneje lahko predstavili tudi vsa ta vprašanja. Tudi parlamentu in svetu. In v vsakem primeru bomo predvideli tudi zvišanje sredstev za prihodnost, glede na konkretne udeležence v samem programu. To bo v vsakem primeru še daljša razprava in potem, ko bo zaključena, bomo lahko ponudili natančnejše in podrobnejše informacije. Pri vsem tem pa dejansko upoštevamo nujno potrebo po višji ravni preglednosti, transparentnosti, upoštevati moramo tudi mednarodne vidike, ampak v vsakem primeru bomo zagotavljali transparentnost našega delovanja. Jasno je, da smo imeli že v marcu 2015 ponudbo za stalne prostore, sedaj preverjamo ustreznost teh prostorov in samo stavbo bo treba tudi nekoliko obnoviti, da bo ustrezala vsem veljavnim kriterijem in zahtevam. Eh, sedaj pa trenutno potekata pravzaprav dva postopka. Najprej eh, urediti stavbo in razporediti kvadraturo prostoru tako, da bo ustrezala dejanskim potrebam. To je ponavadi težava z obstoječimi stavbami, ki niso bile narejene ravno po meri potreb osebja, ki bo delovalo notri. No in potem moramo to še uskladiti z organizacijo ITER, tam tudi prihaja do sprememb. In potem bo treba tudi razmisliti o španski ponudbi in možni selitvi kadrov v Barcelono. Skratka, vse to bo treba preučiti in potem konkretno razmisliti, kako delovati naprej. Menim pa, da moramo ponuditi podporo novemu direktorju, tudi s tem, da konkretno pregledamo, kako naj bi bil najučinkoviteje razporen vrsta prostor, ki bo na voljo. To pa lahko storimo samo s tesnejšim sodelovanjem med obema pomembnima deležnikoma. Zdaj pa dobi besedo poročevalec za leto 2014. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, najlepša hvala za vašo predstavitev, predvsem pa za optimizem. Če preberete prvi del akcijskega načrta novega direktorja, lahko vidite, da je bilo v zadnjih letih tam kar nekaj težav, pravzaprav zelo veliko problemov. Akcijski načrt pa na veliko spreminja že sam način vodenja, administrativne vidike vodenja organizacije. Sami ste omenili o nekaj o izvršnem projektnem odboru, eh, potem o projektnih skupinah, ste tudi nekaj povedali. Vendar me zanima vaša ocena glede samega izvajanja tega akcijskega načrta, ker predstavljen je bil v marca in na voljo ima 12 mesecev, da se ga izvede. Sedaj vemo, kateri mesec je in zanima me, kakšna je vaša ocena. Tudi če akcijski načrt omenja. Ja,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 to bo sicer načrt, eh, ki ga pričakujemo, vendar še vedno ne vemo, ali je to načrt, ki ga bodo partnerji že predhodno obravnavali, ali pa bo to šele začetek celotnega dela. Zato me zanima, kdaj mislite, da bo ta akcijski načrt, ki bo predstavljen novembra, dejansko udejanjen. Kako bomo od besed prešli k konkretnim dejanjem? Hvala naprej gospod komisar. Let's see. Uh, the, the action plan. Uh... Akcijski načrt gospoda Bigota, kot najbrž sami veste, je zelo velikega pomena. Zdaj vašega vprašanja, kako menim, da so bili doslej izvajani akcijski načrti, naj povem najprej tole. Sedaj imamo kot prvo novo vodstvo. Moramo videti, kako bo ta novi tim deloval. Ampak imamo tudi novega človeka v tem timu, ki hoče uvesti velike spremembe. Zato potrebujemo nekaj časa, da ugotovimo, kako se bodo zadeve operativno izvale. V vsakem primeru vemo, da so zadeve zapletene, potrebovali bomo boljšo integracijo s sedmimi domačimi agencijami, potem eh, uvedba novih finančnih projektnih sprememb, to so veliki izzivi. Gre za res veliko spremembo. ko pa bo to vse skupaj predstavljeno svetu, bomo videli, kako, bodo, kako se bodo na to odzivali drugi deležniki. In mislim, da bo potrebna širša razprava. Vsaj eno leto si predstavljam, od predstavitve torej od odobritve načrta. In čeprav sem zelo optimističen, se zavedam, da gre za velike spremembe da se moramo utemeljito pripraviti na prihodnje ukrepe, da gre za popolnoma nov način in to je res zelo zapleteno. Težko je tudi doseči celovit dogovor med vsemi deležniki. In tudi vloga parlamenta bo pri tem zelo pomembna. Tu gre pravzaprav za drastično spremembo znotraj že tako velikega in zapletenega projekta in glede na naše dosedanje izkušnje, nikakor ne pričakujem nekega hitrega postopka in s tem nočem izraziti nikakršnega dvoma v zmogljivosti novega direktorja in vseh drugih pomembnih sodelavcev, vendar je zadeva res zapletena, treba je stanje temeljito analizirati v duhu predloga novega direktorja akcijskega načrta, to bomo predstavili parlamentu, ampak kot rečeno, to ne bo lahko. Sem pa optimističen, da bomo res prvič uspeli narediti neke vrste preboj in da bomo realistični, da ne bomo ustvarjali še dodatne zmede s tem, da bi se lagali sami sebi. Tako da bomo imeli najprej zelo pomembno razpravo na visoki politični ravni. Torej, potekajo tudi usporedne razprave drugod, v Braziliji, v Združenih državah Amerike, gre za ogromen projekt, ki terja tudi veliko eh, dejavnih pristopov, različnih dejavnikov, če naj dosežemo tako velike spremembe. Strukture bodo bolj operativno zmogljive, spremembe bodo velike in sam sem, kot rečeno, optimističen glede prihodnosti. Sedaj se zavedamo, kje tičijo problemi in mislim, da se jih lahko lotimo po vrsti. In to je to. Hočemo se jih lotiti vseh krati, istočasno. Imeli smo torej že določeno analizo in na podlagi te imamo že nekaj odgovorov. Videti pa moramo, kako se bodo zadeve odvijale naprej. Zato me tudi močno zanima, kakšno bo stališče po konkretnih obiskih na terenu. Sedeve si je treba pobliže pogledati tam, kjer prihaja do težav. In jih oceniti od blizu. Pričakujemo tudi kakšne dobre zglede, dobre izkušnje iz preteklosti. Torej nisem samo zelo optimističen ali pa pesimističen. Mislim, da sem kar realist. <laughs> To so nam že dvakrat zdaj obljubljali. Ampak jaz sem nov, gospa predsedujoča, in zelo resno jemljem svoje odgovornosti. Če mi vi rečete, da ste me zadožili za nekaj in ko ste mi predlagali, da prevzamem to področje, sem se zavedal resnosti položaja. To sem vzel kot izziv in vem, da ima tudi parlament številne pomisleke, ki jih je tudi izrazil, ni jih malo. Kolega Šolte, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Računsko sodišče Evropske unije je tudi izrazilo nekaj pomislekov glede prihodnega projekta in tudi njegovega izvajanja. Torej je zelo pomembno, zatem mu namenimo zadosta sredstva iz proračuna. Že od leta 2006 do lanskega leta so se sredstva stalno povečevala, končno gre za trikratno povečanje. Mislim, da bi lahko bili tudi nekoliko skeptični, ne le glede samega proračuna, temveč glede načrtovanja faza načrtovanja je nekoliko problematična, če se temelji zgolj na delovanju enega samega človeka, direktorja. Upamo torej, da se bodo zadeve spremenile na bolje, vendar me zanima, kakšne garancije, kakšna jamstva imamo strani komisije. Kako lahko komisija jamči, da bo novi akcijski načrt bolj realističen od dosedanjih? kaj menite, kaj bi nam lahko rekli, kako biti hkrati ne le optimističen, temveč tudi dovolj realističen. Gospod komisar. No, tudi komisija bo analizirala akcijski načrt. Prvo, kar bomo lahko storili, bo šele potem, ko bomo prejeli dokončno različico akcijskega načrta, ki ga bomo potem analizirali, kar vam pa lahko že sedaj povem in kar sem tudi zahteval od gospoda Bigoja in eh, novega direktorja. Oba sem zaprosil naj bosta realistična, da res potrebujemo temeljito in odkrito analizo trenutnega stanja, da bomo vedeli, kje se nahajamo. To je v bistvu zadeva, ki je veliko bolj zapletena, kot če se lotimo zidave nekega jezu. Če postavljamo jez, je to seveda hud projekt, ampak lahko se ga lotimo po etapah, ki so znane, da pravimo geodezijske meritve, geološka poročila in tako naprej. Ampak tukaj gre za bolj zapleteno zadevo in vsak del tega projekta je izjemno kompleksen. Trenutno se nahajamo v fazi zrelosti dizajna projekta, lahko temu rečem. Torej, eh, smo na 70 odstotkih dokončne podobe načrta projekta, tako da imamo že približno predstavo o tem, kaj se bo zgodilo, kaj bomo delali in česa ne hočem imeti jasno podobo in to sem tudi vsem dal vedeti. Jasno podobo potrebujemo, ker jo je med drugim tudi parlament zahteval. Zato tudi potrebujemo akcijski načrt z realistično časovnico, ki lahko temelji zgolj na realističnih ocenah dejanskega stanja. Seveda bo podoba taka, da ne bo vsem všečna vendar je zelo jasno že v tem trenutku, da eh, tisto, kar smo prej predvidevali, ni dovolj in bo treba oblikovati drugačen načrt. Na evropski ravni se niti ne bomo soočali s tako hudimi težavami, tudi kadar bo prihajalo do določenih zamud, tudi glede strukture financiranja se lahko zadev lotimo tako, da jih bomo sproti vrednotili in imeli bomo tudi eh, konkretne pogovore z vsemi pristojnimi za proračun, ampak dejansko sem prepričan, da se to da izvesti. Razumem pa, da je prišlo do velike mere nezaupanja ravno v tem parlamentu, ker so bili priča številnim težavam iz leta v leto, in ljudje so pač razočarani, ker so pričakovali določene spremembe že prej. Zato potrebujemo tudi konkreten nadzor projekta ITER, potrebujemo strokovni kader, da bomo lahko imeli tudi učinkovito izvajanje programa. Mi bomo še nadalje ustrali na teh zahtevah, tudi na podlagi aktivnega sodelovanja med vsemi v to upletenimi strukturami, pri tem pa ne morem preveč podariti pomen nadzora in sistema spremljanja v primeru, da pride do določenih eh, odstopanj in napak. Skratka, prizadevali si bomo še nadalje za veliko transparentnost in sproti spremljali ter nadzorovali vse, kar se dogaja v zvezi s projektom ITER. E, lahko vam zagotovim, da bomo v zadeve močno upleteni, da bomo aktivni. Sedaj imamo že zelo jasno podobo o stanju zadev na podlagi dosedanjih izkušenj. Svoje naloge jemljemo zelo resno in lahko vam zagotovim, da bomo delovali zelo aktivno. Nameravamo pa tudi tesno spremljati izvajanje vseh sprememb na podlagi ocen kritičnih točk in še enkrat lahko podarim, da bo komisija zelo aktivno sodelovala v spremljanju dogajanja. Imamo seveda tudi naše neodvisne agencije, ki spremljajo dnevno potek delovanja in naša zauzetost je resna in si bomo še nadalje prizadevali za uresničitev tega akcijskega načrta po predvidevanju. Uh, uh, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala tudi gospodu komisarju za to predstavitev. Parlament je bil doslej zelo potrpežljiv, in pri tem mislim potrpežljiv do neizmerne počasnosti izvajanja in določenih nalog in eh, sploh nepreglednosti porabe sredstev in potem tudi zaradi zahtev za dodatna sredstva, ki smo jim bili priča v nekaj zadnjih letih. Torej je bil parlament zelo potrpežljiv do itra in videti je, da vse države članice ne podpirajo ravno tega akcijskega načrta in eh, mislim, da je to tudi del vprašanja, ki ga je gospod predsedujoča že prej zastavila. Imeli bomo le sedem držav članic, ki bodo do konca tega leta oziroma ki so do konca leta 2013 plačale svoje predvidene prispevke medtem ko sploh ne vemo, kaj se dogaja z drugimi. Zanima me, ali bi lahko bili eh, morda pri tem bolj dosledni, ali bi parlament lahko v rednih eh, časovnih razmakih prejemal poročilo o tem, kakšno je stanje z doprinosom držav članici, da bi potem imeli konkretne podatke za razpravo o tem. Potem me zanima, ne, ne vem, če sem prav razumel, ampak ko smo se pogovarjali o financiranju FC in ko smo govorili o skladih za povezovanje Evrope, vključno eh, z ITROM in EFSI in ne vem več, kaj bi eh, bolj podaril, vse to je še vedno pomembno in proračunski vidiki še vedno niso jasni. De, de, de. Vem, da so to eh, pomembne zadeve in da je parlament že zahteval eh, poročilo o tem, kaj se dogaja s prispevki držav članic. In eh, zavedam se, da je. Uh, zadeva že eh, nekoliko napredovala, vendar je potrpljenje parlamenta že pošlo. Treba je oceniti tudi stanje skupnega podjema. Države članice so sicer prevzele določene obveznosti, tudi odstotek eh, eh, v zvezi z Euratomom 1,3 odstotka pomeni v bistvu 80 odstotkov vseh prispevkov držav članic. In tu gre za razne energetske vire. Sprašujete me, kako bomo dosegli večjo transparentnost mislim, da lahko tukaj že potrdite, da imamo že vzpostavljeno odlično sodelovanje med tem odborom in mojimi službami in da je pretok informacij sedaj zgleden. Iz EFSI ne moremo vsega financirati. 500 eh, milijonov je bilo sicer že vzetih iz tega sklada, ampak bodo tudi vrnjeni v sklad. Cenim sicer eh, vašo pripravljenost na sodelovanje, ampak zanima me, ali je prišlo do kakšnih eh, zamud v plačilih eh, prispevkov. Komisar, res ne vem, trenutno nimam teh podatkov, ampak bom vprašal pristojne službe. Zdi se mi, da zaenkrat ni nobenih bistvenih zamikov ali zamud. Če bi pa prišlo do hujše zamude, vam bom tudi o tem poročal. Danke schön. Mr. Commissioner, um, Spoštovani komisar, vsi zelo cenimo vaš vašo predanost um, in entuzijazem. Nimam vprašanja, ampak imam pripombo in upam, da boste to upoštevali in da boste to tudi ohranili v spominu za prihodnje leto, kajti to se navezuje na to, kar ste povedali in sicer, da novo vodstvo potrebuje čas. Torej, ne potrebuje veliko časa, ampak dovolj časa. Torej, ja, metafora starega sveta bi bila pajkova mreža. Torej, to je zelo velika mreža in eh, celo sam pajek ne ve, ne pozna vseh plasti te mreže. Veliko ljudi v tej dvorani, poznate metaforo iz filma Matrix. To me malce na to spominja. Kaj hočem povedati? Če tudi vemo, da ste predani in eh, odločeni, da rešite to težavo, ampak predstavljajte si situacijo čez 12 mesecev, čez 24 mesecev, In eh, ko berem te dokumente, se mi kar vrti. Ne bi želel biti na vašem mestu. Tako veliko plasti je pri tej zadevi. Torej, trenutno imamo več kot 50 odprtih eh, priporočil za revizijo, in, eh, ki med seboj sploh niso povezani. Torej, to imamo v mislih, ko govorim o matrici. In zelo pomembna priporočila segajo v leto 2010. In eh, ko bomo nadaljevali z dejavnostjo prihodnje leto in leto potem, upam, da boste imeli dovolj poguma takrat, da boste naredili, kaj bo potrebno, če se bo to izkazalo za potrebno. Upam, da ne bo. Ampak v vsakem primeru vam želim um, veliko poguma, da boste naredili, kar je treba, kajti veste, da bo prišel čas za novo razrešnico in takrat bo spet kritična situacija in uh, lahko se bo situacija še poslabšala. In uh, v nasprotju z filmom tu ne bo nadaljevanj. Hvala. things, um, torej dvoje bi odgovoril na to. Res je, da nova upravna struktura potrebuje čas za izvajanje svojih nalog in akcijskega načrta, torej ne veliko časa, kaj ti te spremembe uvajamo dnevno. Zelo resno jemljem priporočila v tej razrešnici. Ne gre tu za prihodnih 12 mesecev. Želim, da se sedaj obravnava vse eh, dvome, ki jih je izrazil parlament in da dnevno uresničujemo nadzor nad izvajanjem, ne čez 12 mesecev. In poskušamo popraviti in odpraviti slabe prakse iz preteklosti. Želimo biti pregledni, verodostojni in učinkoviti. In to od prvega dne naprej. Komisija je vključena od samega začetka in uradniki komisije so zelo predani temu delu in to vsak dan. Torej ne pričakujem nobenega velikega presenečenja čez 12 mesecev in odločitve, da se z vsem skupaj neha. Ne, to je odličen eh, projekt. Če bo uspel, bo to resnično uvedel ogromne spremembe. In pomembno je, da smo vključeni v to od samega začetka in smo tudi država gostiteljica. To pomeni, da smo vključeni, podjetja naša so vključena od samega začetka. Res je, da je mreža zelo zapletena. Takšna struktura Eh, s toliko agencijami, ki sodelujejo, eh, kjer imamo ne samo finančne prispevke, temveč tudi prispevke v naravi in tako dalje. To je zelo zapleteno, ampak to moramo poenostaviti in moramo to poenostaviti na ta način, da bo razumljivo in moramo vzpostaviti menedžerske strukture, ki ne bodo omogočile, da bomo to obravnavali na enak način kot vsako privatno podjetje. Torej, ne glede na siceršne omejitve. Torej, koristi tega projekta za eh, energijo prihodnosti so izjemne. Če bomo dosegli ta eh, preboj, bomo spremenili vzorec eh, gospodarstva v svetu. In to bo izjemnega pomena za naša gospodarstva v prihodnosti. In tu smo eh, resnično v Evropi v, v vodstvu. Tu imamo resnično prednost pred drugimi pri tej tehnologiji, kar ne velja za vse tehnologije. In uh, Tu je zlasti pomembno, da imamo zelo dobro upravljanje za nas in tudi za odbor za nadzor proračuna. Eh, je zelo pomembno, da sodelujemo, da komisija sodeluje z vsemi pristojnimi institucijami, zato da ne bo prišlo do presenečen čez 12 mesecev, presenečen, ki bi zahtevala eh, zelo radikalne odločitve. Kajti, eh, mi smo prevzeli odgovornost in ne moramo se sedaj umakniti. Torej, druge strani se lahko umaknejo, ampak morajo plačati. Mi pa se ne moremo umakniti. Torej, kot ste povedali, to je mreža ali matrica ali karkoli že želite uporabiti, katerokoli prispodobo. Stvar je zelo zapletena. Poskušamo zadeve poenostaviti in če jih bomo poenostavili, bodo bolj razumljive in bolj učinkovite. Ker če želimo nekomu razložiti, kako ta projekt deluje, je to zelo zapleteno. Če želimo mm, proizvesti eno enoto eh, nekega proizvoda, kakorkoli mu že rečemo, Eh, je vsak korak postopka odločanja in proizvajanja zelo zapleten. Ampak to je prvič, ko eh, to delamo. Tu resnično uremo ledino, tu nimamo nobenih izkušenj in eh, moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bo to zgodba uspehu. Da bomo zagotovili, da so resnično vsi vključeni, da eh, se išče rešitve na vseh ravneh in prepričan sem, da bomo čez 12 eh, mesecev lahko še eh, bolj, mm, bolje seznanjeni s tem. Ne, saj ne gre za to, da je treba celotni projekt ustaviti. Sloh nisem govoril o tem in nisem govoril o znanstvenih koristi, ki so neverjetne, govorim o načinu, kako se to upravlja in kako se naš denar uporablja. Ja, torej jaz sem to delovno mesto prevzel pred kratkim, torej meni ni všeč, kako je bilo to narejeno prej, torej sam si prizadevam za spremembe. Parlament ima eh, dobre razloge, da kritizira način kako smo to delali prej. Želel sem izbrati ljudi, ki so ustrezno usposobljeni za to. Eh, želeli smo eh, najti ustrezne osebe, ki razpolagajo z veščinami, ki jim omogoča, da resnično rešijo težave, ki jih imamo in tudi, da Eh, vzpostavijo in vodijo dialog z vodilnimi, tudi osebni odnosi so zelo koristni na tej ravni. Če je dialog eh, dober, potem eh, strukture delujejo, sicer pa mm, manjka koordinacija, torej to razumem. In vem tudi, da podpirate vse koristi tega projekta, če bo uspel. Seveda, je tu veliko na kocki, ampak mislim, da bo to zelo, zelo veliko spremenilo zgodovino človeštva tudi. Ja, in ker ste član tega odbora, boste lahko to tudi spremljali. Hvala, gospa predsednjoča. Gospod komisar, da je šlo pri tem kompleksnem projektu marsikaj narobe, je javno znano. 6,6 milijardami s se prvotni predvideni znesek podvojil. Eh, številne članice ne plačujejo svojih prispevkov. Razumem eh, ne voljo kolegov iz odbora za proračunski nadzor, ki se že dolgo ukvarja s temi vprašanji in se skupaj nekako ne deluje. Delim pa optimizem komisarja iz različnih razlogov. Eh, po eni strani, ker sem res prepričana, da bo novo vodstvo, nov način upravljanja prinesel preobrat eh, združitve v podjetjih včasih ne delujejo zaradi napačnega upravljanja in nezadostne integracije različnih ravni. In pripričana sem, da je dobro, da ti ljudje zdaj prihajajo iz industrije, da imajo izkušnje s takimi procesi in da bodo uspeli vključiti vse deležnike, da znajo voditi projekte in to mi daje zaupanje, da bomo dobili nov zagon. Eh, dobili bomo novembra akcijski načrt eh, z novo analizo oziroma napovedjo stroškov, z novimi časovnicami. Sama bi priporočila, da se zdaj enostavno ukvarjamo s tem novim načrtom, eh, z novimi eh, časovnimi roki, da se na tem področju čim bolj eh, uskladimo, da pri tem tesno sodelujete z našim odborom, tako da bomo na ta način nekako zmanjšali to nezaupanje z vzajemnim obveščanjem. In pa še nekaj je zelo pomembno, tudi sami ste to omenili. Učinki na rast in zaposlovanje v Evropi na račun 3 milijard evrov, ki smo jih zdaj vezali za naložbe, 100 milijonov za raziskave in razvoj. 300 javnih razpisov na visokotehnološkem področju, to bo pomemben impuls za visoko evropsko tehnologijo, to bo ustvarilo delovna mesta in pa varnost oskrbe z energijo v Evropi. Rekli ste, da gre za novo tehnologijo. Seveda, seveda je Evropa vodilna in eh, Evropa je sposobna ustvarjati vodilne eh, pionirske tehnologije, tako kot američani, ki eh, izvajajo fracking, v katerega so. V, eh, torej hidraulično lomljenje, v katerega so vlagali eh, Eh, leta in eh, se jim zdaj to obrestuje. Tudi sama tu vidim eh, potencijalen ogromen učinek na račun tega projekta in tu bo lahko velik korak k zagotavljanju varne oskrbe z energijo za Evropo in to je za nas seveda prednostno vprašanje. For, for sure, the, the, the ja, prav gotovo velja, da koristi na področju zaposlovanja in razvoja tehnologije so ključnega pomena in te se tudi že dogajajo. Ampak omenili ste nekaj zelo pomembnega in sicer eh, sodelovanje Evropskega parlamenta pri uh, konfiguraciji tega projekta v prihodnosti. Nekaj je jasno. Ko razpravljamo o novih finančnih perspektivah 2014-2020, Evropski parlament eh, jih bo moral potrditi in moral se bo strinjati s temi eh, finančnimi mm, predlogi. Torej, eh, tu bomo imeli zelo visoko raven preglednosti, zelo veliko informacij in sam sem pripravljen na mm, tako raven transparentnosti in pripravljen sem deliti vse informacije. Treba je nadzirati, kako se bodo stvari odvijale. V usmerjevalnem eh, odboru projekta moramo zagotoviti, da se bo do te naloge tudi izvajale, ampak sodelovanje s parlamentom mora biti stalno. Zagotovili bomo, da bo uh, tudi po 19. novembru akcijski načrt objavljen in znan. In tudi potem bomo eh, posredovali vse informacije, ki bomo imeli na voljo. Torej, gospod Jonas Svimber, ki je nov direktor, bo prav tako moral tudi priti eh, na vaš odbor in takrat boste imeli tudi odlično priložnost, da pridobite informacije in da imate zelo odprt dialog glede tega, kako namerava uresničiti eh, vse eh, odločitve znotraj organizacije. Prepričal sem, da bo razrešnica leto zelo zanimiva. Torej imamo eh, nov upravni odbor, zelo veliko priporočil parlamenta z lanskega leta. Torej, treba bo tudi pregledati, kakšna je raven uresničevanja teh eh, priporočil za vsako priporočilo. Torej, preden začnemo z razrešnico, bomo morali pogledati, kaj se dogaja z priporočili iz leta 2013. Torej, to bo zanimivo delo, zanimivo leto. Smo v eh, izbornem odboru za direktorja in uh, gospod George Sander ima zelo uh, dobro predstavo o tem, da kakšno vlogo igra parlament in uh, v kolišnji meri mora biti vključen. Pričakujem, da bo dialog z njim uh, zelo odprt, odkrit uh, v tem odboru prihodne leto v postopku razrešnice. Torej, letos bo razrešnica zelo zapletena, kajti imeli bomo nove zahteve, nove, nova dejstva, ampak upam, da bomo to rešili z vzajemnim delom. Ne skrbite, bomo imeli zelo odprt dialog. Ja, torej, prepričan sem, da bo temu tako, ampak ne lahko za gospoda Švimarja. Ne, ne, zelo lahko bo to zanj. Se upravičujem, nekateri so tu predolgi in to vse spremeni. Merci, hvala lepa, gospa predsedojoča in hvala lepa gospodu komisarju za te informacije. Res je, da je to zelo kompleksen um, projekt. Torej, tu je, to je nekaj, um, kjer nimamo nobene. Hm, preglednosti, imamo celo vrsto nekih finančnih eh, obveznosti, eh, to je projekt, ki je zelo pomemben, vi ste zelo optimistični, jaz sem predvsem manj optimistična, torej s komisijo in parlamentom smo eh, tudi bili na terenu, gre za ogromen projekt. Ampak nimamo pa vseh elementov, ki bi jih potrebovali iz stvari eh, iz strani znanstvenih dognanj. In tu je prišlo tudi do sprememb, eh, torej eh, prej je bil gospod Pigo, ki ga poznam, prej, še pred njim je bil nek japonski direktor in tako dalje. Ampak mene zanima financiranje. Torej, kaj se dogaja s financiranjem iz ZDA? V ZDA si postavljajo vprašanje glede tega projekta ITER. Kaj se dogaja z uh, japonskim prispevkom v naravi? Po Fukushimi smo slišali, da eh, bo pač prišlo do zamude in tako dalje. Kaj se dogaja z Rusijo, z ruskimi prispevki? Pa tudi sprašujem se, eh, ali je to izvedljivo kaj se dogaja z zelo problematičnim vprašanjem same gradne tega generatorja. Ali imamo uh, znanstvene odgovore na to, ali bi bilo morda primerno, če bi vzpostavili odbor strokovnjakov, v katerem bi imeli francoske, ameriške, japonske strokovnjake, uh, zato da bomo več vedeli o tem, ali je to, ta projekt sploh izvedljiv. Torej, eh, sama sem znanstvenica in sprašujem se, v kolikšni meri je ta projekt sploh izvedljiv. Kaj o tem veste in ali bi bili za to, da se vzpostavi znanstveni odbor, ki se bo ukvarjal s tem vprašanjem? Ne <laughs> moreš difficult question. Ja, torej. Uh, najtežja vprašanja se vedno pojavljajo na koncu sestanka. Torej, dve vprašanji, kaj se dogaja v ZDA in kakšna je um, izvedljivost projekta znanstvenega vidika. Torej, komisija se zelo dobro zadeva, kaj se dogaja v senatu, v ameriškem senatu, kakšne so razprave v zvezi s financiranjem projekta. Združene uh, države so v zadnjem letu v celoti eh, plačale svoj prispevek in so tudi podprle spremembe tega projekta. Proračunski postopek v ZDA še ni eh, zaključen, pričakujem pa, da bodo ZDA plačale svoj prispevek letos tako, kot so to storile lani. Po drugi strani glede izvedljivosti projekta, to je razprava, ki se je eh, odvijala že v začetku tega projekta, ne pa na sredi projekta. Moja odgovornost je, da potem, ko je projekt lansiran, da se ga uresniči. Bom zelo odkrit do vas. Torej, sam se ukvarjam z upravnim vidikom, ne pa znanstvenim vidikom. In dokar ne bom uh, rešil uh, upravne strukture, torej moja, ne, ne, bom, ne bom prešel na znanstveno vprašanje. Torej, zaenkrat je treba zagotoviti upravljanje projekta, razrešnico, boljše uresničevanje in ko smo ko bom obiskal uh, projekt na terenu, se bom pogovoril z znanstveniki o tem. Zaenkrat želim zagotoviti, da se davkoplačevalski denar ustrezno uporabi. Velika razprava v zvezi z izvedljivostjo je drugo. Vem, da sem zelo optimističen to je zelo pomemben projekt, torej naj bo to ta projekt ali druge zelo pomembni tehnološki projekti. Vedno sem prepričan, da moramo izvesti te naložbe, čeprav te predstavljajo ve velike izzive. Vrš čas imamo tudi veliko inovacij na različnih področjih, ne samo znotraj tega projekta evropska podjetja vse čas razvijajo nove tehnologije, eh, inovacije. To je edinstven projekt. Ampak sam se nisem osredotočal na ta vidik. Sam si prizadevam za to, da bo projekt operativen, da bomo imeli dejansko oceno stroškov in instrumentov in da se ne bomo oddaljili od predvidenih stroškov. V preteklosti sem bil minister, ki je bil odgovoren za veliko število investicij. In eh, kar sem se naučil je to, da ko prevzameš takšno odgovornost, potem se je resnično treba angažirati. To zahteva zelo velik angažma. Torej, sam nisem znanstvenik in ker nisem znanstvenik, moram začeti z nič, z ničle in uh, več izkušenj imam na področju upravljanja. Uh, kar se tiče fuzijske tehnologije, moram priznati, da se ne spoznam na to zadevo. Kaj pa je Japonska? Imate novice? Kolikor vem, bo Japonska prispevala. Japonska je prispevala v naravi. Japonska ni pošiljala denarja. Vsi prispevajo v naravi. In Japonska bo prispevala v celoti. Vsaj to so mi povedali. Torej bom popolnoma odprt z predsedujočo in bom posredoval sedanjo situacijo glede prispevkov. Eh, dank u, komisaris, dat u uh, al die inspanningen doet om uh, qua beheerstructuren uh, zaken op orde proberen te krijgen. Uh. Najlepša hvala. Hvala za vse informacije o spremembah pri upravljanju, pri upravnih strukturah. Uh, hvala tudi za informacijo o akcijskem načrtu in hvala za ponudbo, da eh, odpeljete delegacijo z našega parlamenta na obisk. Nekaj časa sem bil eden od sopredsedujočih tega odbora in tedaj je odbor za eh, proračun bil odgovoren za ta projekt oziroma pristojen. Veliko smo se naučili, eh, ampak kot je povedala predsedujoča, Takrat, ko smo bili na obisku, je bila tam samo luknja, zdaj je gotovo videti kaj več. Uvodoma ste povedali, da eh, so zadeve urejene do leta 2020, da do takrat ni eh, pričakovati kaj dosti sprememb, da so stroški pod nadzorom, ni pa izključeno, da bi prišlo do nadaljnih zamud. In eventuelno bodo potrebna tudi dodatna finančna sredstva. Imate v zvezi s tem kakšne podrobnejše predstave, kakšni zneski so tu v igri? Ali želite biti zelo previdni in boste rekli, no, po letu 2020 bi se vtegnili pojaviti višji stroški? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Omenili ste uh, ogromne koristi, ki jih lahko ITR prinese e, na področju varno skrbe z energijo, energetske miši, e, mešanice in tako dalje. E, če se prav spomnim, je bilo leta 2008 rečeno, da prvi poskusni reaktor, ki bi eksperimentalno lahko nekaj minut vsaj ustvarjal energijo, torej prvi poskus, ki bi nekako dokazal, da je s to tehnologijo mogoče eh, izvajati eh, oziroma pridobivati energijo. To je bilo nekako napovedano za leto 2050, z eh, komercialnim reaktorjem pa bi morali počakati do leta 2080. In zdaj me zanima, ali so se ti roki kaj spremenili oziroma napovedi, ali lahko še naprej domnevamo, da bi eh, komercialen eh, fizijski reaktor eh, lahko nastopil še leta 2080. Torej, imate kaj več pojasnilo v zvezi s tem? In pa še vprašanje, kakšen je konkreten prispevek tega projekta na področju podnebnih sprememb. Kot veste, bo potrebno do leta 2080 nedvomno storiti še kaj več za to, da bi se borili proti podnebnim spremembam. Hvala. Well climate change is a I start with them. No, naj začnem pri podnebnih spremembah. Podnebne spremembe so izziv, s katerim se moramo soočiti. Potrebno je eh, odpraviti porabo eh, torej emisije CO2 do leta 2050. No, dokler nimamo akcijskega načrta, ne morem napovedati. Eh, kakšni, kakšna časovnica je v igri, ne moram dati nobenih napovedi, ampak po 19. novembru bomo dejansko imeli vse informacije in bomo tudi parlamentu poslali eh, nove napovedi in podatke. Nisem rekel, da stroški ne bodo narasli. Rekel sem samo, da v tem finančnem obdobju ne bo potrebno preseči finančnega okvira. Torej, tisto, kar je predvideno, bo zadostovalo zaradi zamud. To pa ne pomeni, da pri projektu ne bo dodatnih oziroma preseženih stroškov. E, če prihaja do zamud, je potrebno pač investirati manj denarja, kot ga je na voljo v finančni perspektivi. E, ampak dodatni stroški se pojavljajo, Eh, zdaj uvajamo prestrukturiranje, da bi jih preprečili, imamo tudi rezervni sklad, da bi te dodatne stroške bolj enakopravno pokrili in da se ne bi naši prispevki v čas povečevali. Torej, drži, da v finančni perspektivi do leta 2020. Eh, smo pokriti, kakšni bodo stroški, pa bomo vedeli po 19. novembru in imeli bomo zelo jasno sliko, kaj bomo potrebovali v prihodnje eh, z vidika eh, stroškov in tudi z vidika časovnice. Ampak pri tovrstnih projektih je redko kdo pripravljen se takih projektov lotiti. Eh, bolj kratkoročni projekti so seveda bolj privlačni, če lahko vidiš rezultate čez pet let. Te vrstni projekti ali mm, projekt boja proti podnebnim spremembam, to so zelo dolgoročne zadeve. Ampak seveda smo odgovorni za prihodnje eh, generacije. Ne dvomim, da bo prišlo do velikega proboja, ki bo prinesel čisto energijo in to je tisto, česar si seveda želimo. Istočasno pa, kar zadeva varnost oskrbe, se ne bomo več morali zanašati na države, ki nam več zgrozijo z vojnami eh, ali pa kjer vladajo vojne. V umestnem času pa mora eh, Evropska unija z drugimi sredstvi zagotavljati varno oskrbo in upravljati tudi s podnebnimi spremembami. Seveda gre za kompleksen projekt, razumem analogijo s pajkovo mrežo ali z matrico, ampak stvari so zapletene in ravno zato moramo zagotoviti, da odgovorno porabljamo davkoplačevalski denar in zato zelo cenim delo tega odbora. Najlepša hvala, gospod komisar. Bojim se, da se bomo spet videli. Hvala za vaše odgovore. Informacije, ki ste jih danes napovedali, pričakujemo. Tudi nas seveda zelo zanima, kaj bo prinesel novembr, kaj bo predstavljeno svetu ITER. In to je seveda za nas pomembno, ker eh, se bomo lotili tudi razrešnice. Tako da lahko pravzaprav današnjo točko dnevnega reda eh, zgolj odložim. Ne dvomim, da nam bo ostalo dovolj tem za pogovor gre pa res za zelo pomemben projekt in imamo vtis, da je uspešno in učinkovito vodenje tega projekta eh, pomembna naloga tudi za nas. In Eh, upam, da bomo čim bolj učinkoviti na tej poti proti novi tehnologiji. Hvala, da ste bili z nami. Želim vam prijeten večer. Mi bomo še nekaj časa ostali tukaj, nam je ostala še ena točka dnevnega reda. Preglednost, odgovornost in integriteta evropskih institucij. Gre za mnenje za poročilo odbora AFKO, poročevalce gospod Dojč, ki mu tudi kar takoj dajem besedo.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 Zlasti bi se zahvalil Transparency International, ki je devet mesecev pregledovala evropske institucije in pripravila poročilo EU Integrity, v katerem najdemo podrobnosti o boju proti goljufijam in korupciji v evropskih institucijah, pa tudi o metodah, ki jih te institucije uporabljajo za zmanjševanje teh tvegan. Torej, v tem poročilu so analizirane vse inštitucije, torej deset institucij. Komisija je februarja 2014 objavila poročilo, ki se nanaša samo na situacijo v 28 eh, državah članicah in eh, v katerem najdemo primere korupcije in pa goljufije v teh 28 državah. Manjkalo pa je poglavje o evropskih institucijah. Transparency International je to delo opravila na mesto komisije. Tako imamo tudi v pogled v delovanje evropskih institucij, kar je očitno je, da na nacionalni ravni goljofije in korupcije povzročajo probleme in včasih eh, instrumenti za boj proti njim niso uspešni, enako velja tudi za evropske institucije, ki se soočajo z istimi težavami. Povsem koristno je, da znova razmišljamo o okviru boja proti korupciji in tu lahko se sklicujemo na primer Dali Staničev oziroma zadevo Altus. o kateri smo razpravljali koordinatorji tega odbora. Torej jasno je, da ni dovolj če vzpostavimo pravila. Državljani nimajo več dovolj zaupanja v evropske institucije. 70 odstotkov evropskih državljanov verjame, da obstaja korupcija v institucijah in 52 odstotkov državljanov meni, da institucije ne delajo dovolj, da bi se borile proti korupciji. V mojem besedilu uh, sem se zravotočil na najpomembnejše točke, torej pomembno je, da uporabljamo že obstoječa pravila, pa tudi, da uvedemo strožja pravila. Sedaj bi vam bolj podrobno želel spregovoriti o teh predlogih, kar se tiče boja proti korupciji in pa ukrepov za boj proti korupciji, je zelo pomembno, da se olajša dostop eh, do dokumentov za državljanov in da tudi uvedemo strožja pravila glede neuskrižnih interesov. Pomembno je tudi, da evropske institucije, vsaka od evropskih institucij sprejme interna pravila, kar se tiče zlasti žvižgačev. Žvižgače je treba eh, še posebej zaščititi in treba je tudi zagotoviti boljše delovanje v vseh uh, institucijah, istočasno pa tudi potrebujemo okrepljen kodeks ravnanja in pa etična načela v institucijah. Prav tako potrebujemo tudi strožja pravila glede uradnikov, ki ki najdejo novo zaposlitev, torej ki preidejo iz javnega sektorja v zasebnega. To je zelo pomembno na področju boja za preglednost in pa boja proti korupciji. Torej potrebujemo zakonodajno osnovo za interesne skupine in pa tudi registr organizacij, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo. Glede sveta imam dva predloga in sicer eh, pomembno je, da svet še vedno nima kodeksa ravnanja, še vedno ni sprejel tega dokumenta in moje besedilo zahteva od sveta, da z našim odborom in pa s komisijo razreši eh, konflikt, ki izhaja na področju postopka razrešnice. In eh, od institucije pričakujem tudi, da bodo uporabljale pravila v primeru, da pride do navskrižnih interesov in izključevanja. Prosimo tudi komisijo, da pregleda učinke instrumentov boja proti korupciji in da eventuelno tudi sprejme nova pravila za bolj učinkovit boj proti korupciji na nacionalni ravni in na ravni EU. Pričakujemo, da bo drugo poročilo komisije za drugo leto pripravljeno čim prej in tudi, da bo to poročilo vključevalo več podrobnosti kot prejšnje. Torej pričakujem vaše predloge glede besedila. Do 9. novembra lahko uložite predloge sprememb in naš odbor bo glasoval o tem besedilu 1. decembra. AFKO pa je predvidel razpravo o tem besedilu 19. novembra. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se že izmenjave mnenj.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 iz eh, odbora AFKO, ki je prav tako pripravil zelo dober predlog eh, poročila, torej v odboru AFKO. Zahvaljujem se tudi temu odboru za upravljanje delo, zlasti gospodu Dojču. Torej, omenil je veliko vidikov. Če dovolite, gospod poslanec bi vam povedal še to, da če bi uresničili tudi na mačarskem del, vsaj del tega, kar ste povedali, bi imeli tudi na mačarskem predvsej manj korupcije. Strinjam se z večino predlogov, ki ste jih omenili, ki jih je poročevalec omenil. Dovolite pa, da dodam še nekaj misli. Prvič, Gospod poročevalec je pravkar povedal, da je treba govoriti o vprašanju navskrižnih interesov, da je treba ukrepiti obstoječa pravila in tako dalje. Ampak ko govorimo o navskrižju interesov, govorimo vedno samo o uradnikih. Ampak rad bi vas opozoril na to, da imamo tu nek vidik, o katerem ne govorimo in eh, Volkswagen škandal je tudi pokazal ta problem in sicer v veliko primerih eh, imamo uradnike parlamenta, tudi poslancev, več kot 12 poslancev, imajo tudi plačane funkcije, naprimer na področju avtomobilske industrije. Torej, želeli bi strožja pravila tudi za uradnike, torej, ki delajo v naših institucijah. Občutek imam, da parlament je veliko preveč eh, darežljiv pri svojih pravilih glede poslancev in ne upošteva dejansko vseh teh naskrižil interesov. Na to gre za zaščito žvižgačev, o tem smo govorili, tudi poročevalec je to omenil, to vse drži, ampak vseeno je treba videti, da imamo pravila, ki so v veljavi, ki ščitijo žvižgače. Torej imamo obveznost torej obveznost do razkrivanja eh, primerov korupcije ali goljufije, ampak te žvižgače je treba tudi zaščititi, eh, na njih se ne sme izvajati pritisk. Ta pravila ki bi bila lahko primerna za žvižgače, se v resnici ne uporabljajo. Torej vsa pravila, ki jih imamo, niso uporabljena, čeprav obstajajo. Torej pravila za uh, zaščito žvižgačev že imamo. In mislim, da v poročilu o zaščiti finančnih interesov Evropske unije uh, Torej, v to poročilo bi lahko tudi ta vidik vključili. In na to še zadnji prispeve, gospa predsedojoča, kar se tiče kohezijske politike. Imamo različne uh, javne naložbe, javne razpise in tako dalje. Vemo, da so bila sprejeta uh, nova pravila v državah članicah, ampak mislim, da bi morali spostaviti eh, evropsko bazo podatkov, v kateri bi shranili vse podatke o vseh zlorabah na področju korupcije, golifije, naprimer v primeru neustrezno izvedenega javnega razpisa in tako dalje. Torej takšna osrednja baza podatkov bi lahko vključevala vse te podatke, ki bi se eh, navezovali na uporabo finančnih sredstev unije, če bi kjerkoli prišlo do korupcije, bi to lahko hranili v bazi. Torej, treba je eh, omejiti korupcijo, kar se da. Zelo malo podatkov pa imamo glede eh, javnih eh, razpisov v državah članicah. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Pirinski. Hvala, predsedujoča. Nekaj pripomp imam kot je poročevalec omenil, je res opravil zelo temeljito delo in je res pozel ključne točke, eh, o katerih Avko govori v poročilu Eh, gre predvsem seveda za preglednost, boj proti korupciji in nasplošno za uvedbo nekih standardov ravnanja za evropske institucije, nekih standardov, ki bi bili dovolj kodificirani in tudi ustrezno nadzorovani. In po tej plati bi prosil za pojasnilo, kar zadeva predlog, da bi ustvarili neodvisno strukturo, ki bi nadzorovala izvajanje posameznih kodeksov ravnanja. Specifično, kakšna zamisel eh, je to, kakšna bi bila ta struktura, kako bi se skladala oziroma povezovala z drugimi in kakšen učinek bi imela. Gospa predsedujoča, bi pa želel zastaviti tudi še naslednja vprašanja. Ko govorimo o preglednosti, odgovornosti in integriteti evropskih institucij, bi bilo morda koristno, da bi v mnenju našega odbora dali večji poudarek in tudi, da bi posvetili več besedila širšim vprašanjem, ki so znotraj naše pristojnosti, zlasti gre tu za dobro finančno upravljanje eh, in eh, to je seveda vezano tudi na razrešnico, za katero smo pristojni in pa zaščita finančnih interesov je seveda tudi za nas ključno področje. Vedno znova se soočamo eh, pri eh, razrešnici s to težavo, da svet v tem postopku ne sodeluje in mislim, da je pomembno, da izpostavimo ta problem, ki se pravzaprav let, vleče že leta in leta. In nobenega razloga ni, zakaj eh, si ne bi prizadevali, da bi končno dosegli neke vrste. Uh, dogovor, kajti to se enostavno ne more nadaljevati. Kar pa zadeva finančne interese, tudi tu mislim, da bi morali uporabiti načelo gospodarnosti in učinkovitosti, tu mora biti naše poglavitno načelo, tudi ko gre za finančno upravljanje in seveda tudi kar zadeva finančne interese v kontekstu nekih tendenc, ki se pojavljajo eh, v povezavi z nepravilnostmi, z eh, goljufijami, zakaj torej prihaja do teh pojavov ali je to povezano s tem, kako, so, kako je financiranje institucij urejeno v posameznih eh, pravilih, ali gre tu za namerne oziroma zavestne kršitve strani eh, institucije Evropske unije. Tako da mislim, da bi bilo skladno z bistvom tega eh, mnenja, eh, da terjamo ustrezne standarde, kodekse ravnanja in da izpostavimo vprašanje korupcije. In naš odbor bi tu lahko bolj izpostavil eh, razrešnico in zaščito finančnih interesov, kar je seveda naše eh, področje, za katerega smo pristojni. Najlepša hvala, zdaj pa še pročevalec za zaključek. Izvolite.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 Mislim, da v vsaki državi članici, v vseh 28 državah članicah, pa tudi v evropskih institucijah, eh, Ostaja še veliko dela eh, na področju izboljševanja pravil, ki veljajo na tem področju. Torej, strinjam se, da v, na 29 področjih, ko sem jih omenil na začetku, torej v 28 članicah in v evropskih institucijah, obstajajo še eh, vrzeli in moje besedilo si prizadeva izboljšati razmere, tako da se strinjam z vami. Kar zadeva pravila glede konflikta interesov in kar zadeva eh, potrebo, da bi. Eh, tudi uh, odločevalci v politiki se ukvarjali s tem vprašanjem. Tu bi si dejansko lahko zamislili neka pravila, ki bi delovala v več državah članicah, med drugim tudi na mađarskem. E, eh, nek mađarski parlamentarec trenutno naprimer ne more znajti v e, situaciji, ko bi izvajal neko dejavnost v katerem koli sektorju in če bi prišlo do škandala, eh, ne, vem, ne, bi, mogli, ne bi se moglo zgoditi, da bi bil pleta, poslanec upleten v kaj takega, ker imamo zakonodajo, ki preprečuje poslancem, da bi opravljali plačano delo v zasebnem sektorju poleg svojega parlamentarnega dela. Torej, Mačarska ni edina država, ki pozna to vrstna pravila. Eh, to vrstni škandali eh, nas seveda spodbujajo, da sprejemamo ukrepe in da ustrezno prilagajamo zakonodajo. Še eno vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Sam sem eh, dokaj mlad poslanec, šest let sem v Evropskem parlamentu, ampak tekom teh šestih let, zlasti na začetku svojega prvega mandata, je Evropska unija eh, uvedla številne eh, oziroma uvedla novo institucionalno metodo skladno s katero je bil uveden nek specifičen sistem znotraj Evropske komisije. In če danes, e, že danes, torej pravzaprav v šestem poskusu ta sistem dobro deluje, ni sicer popoln, ampak očitno je, da generalni e, direktorati ABCDEF e, niso več tisti, ki pripravljajo javne razpise in oblikujejo pogoje. Eh, vsak razpis komisije eh, predvideva enake pogoje, zanj veljajo enake pogoji in mislim, da bi dejansko morali imeti pravila ravnanja in eh, pravila glede konflikta interesov, ki bi bila enotna za vse. Torej, tu bi dejansko lahko imeli enotno metodo, enoten pristop, ne glede na to, eh, za katero službo gre. Na ta način bi dejansko uskladili vsa pravila, ki uh, urejajo delovanje evropskih institucij vprašanje, ki se vedno znova pojavlja, je povezano tudi s tem, da je v nekaterih eh, agencijah eh, ali službah eh, veljajo precej eksotična pravila in eh, s neko skupno metodo bi dejansko lahko popravili te težave. Eh, govorili bomo še o razrešnici sveta. Tu je tudi problem, ki se vedno znova vrača in mislim, da je ponovno tudi v tem besedilu potrebno eh, ponoviti, kakšni so naši predlogi glede razrešnice svetu. In seveda pričakujem eh, v zvezi s tem tudi vaše nasvete, vaše predloge, tako da bom lahko dopolnil uh, svoje mnenje in izboljšal besedilo. Ja, pa da in. Thank you, madam chair. Sekretarjat sveta. Hvala, gospa predsedujoča. E, no, mislim, da e, smo videli, kako kompleksno je to področje preglednosti eh, in integritete. Vključuje pravzaprav celo vrsto postopkov in metod. Ključno vprašanje je seveda, ali imamo ustrezna pravila, eh, jih imamo dovolj ali potrebujemo boljše izvajanje pravil. In odgovor Junkerjeve komisije je, Mm, to je zapisano tudi v Junkerjevih političnih smernicah. Obstajajo področja, kjer je potrebno, zlasti ko gre za regulacijo eh, lobiranja, eh, regulacije torej odnosov s tistimi, ki poskušajo vplivati na zakonodajne postopke in pravila. In eh, kot veste, je prvi korak Junkerjeve komisije na tem področju bil, da so objavili vse sestanke eh, eh, kabinetov komisarjev in direktorjev generalnih direktoratov z lobisti. Poleg tega so vsi lobisti tudi registrirani v eh, centralnem registru, ki ga vodite skupaj s svetim komisijem parlament. In ta registr eh, naj bi postal obvezen in komisija bo v kratkem sprožila tudi javno posvetovanje na tem področju, preden bo potem stopila v stik s parlamentom in svetom in se lotila uh, pogajanja o uh, prenovljenem medinstitucionalnem sporozumu o registru lobistov. Torej, tu smo sprejeli določene nove zaveze, na drugih področjih pa. Uh, imam občutek, da pravila obstajajo. Če pogledate kadrovske eh, uredbe, zlasti izvedbena pravila, ki jih je komisija sprejela glede žvižgačev, pravila, ki veljajo za eh, ravnanje komisarjev, kodeksi ravnanja, eh, vse to poznamo, imamo, torej okvir obstaja in ni potrebe po novih podrobnejših pravilih, ampak gre bolj za uh, izvajanje tega, kar že imamo. Ne bom se spuščal v vse podrobnosti, če ima kdo kako vprašanje, pa seveda lahko tudi podrobneje odgovorim. Ampak eh, tako je nasplošno stališče komisije v tem trenutku. Ja, obstajajo področje, kjer so potrebne spremembe, nova pravila, drugod pa moramo zlasti izvajati tisto, kar pravzaprav že imamo in kar že obstaja. Hvala predsedujočem. Najlepša hvala. No, če bi bili bolj konkretni, bi bilo seveda dobro, ampak strinjamo se, da imamo veliko pravil, ki pa jih vedno ne izvajamo. In vedno se mi zdi škoda, kajti eh, če jih ne izvajamo, potem eh, pravil niti ni treba pisati. Eh, eh seveda se pojavljajo pomembne razlike med nosilci položajev in nosilci mandatov. Mi smo nosilci mandata in mislim, da se moramo ukvarjati tudi s tem, kaj se dogaja v državah članicah, kaj se dogaja eh, na področju interesa konfliktov pri eh, imetnikih položajev, eh, kako se obravnava njihove poslovne povezave, zlasti, če so sami dejavni na področjih, ki jih potem poklicni plati oziroma v svoji funkciji tudi nadzorujejo. Eh, z tega področja imamo eh, marsikaj že zapisanega v mnenju in če bomo tistih nekaj vrzeli, ki ostajajo, še zapolnili, potem mislim, da bo končni rezultat dober. 9. november je rok za vložitev predlogov sprememb. Ne, se upravičujem, pravi predsedujoča, samo trenutek. 28. oktobra je rok za ložitev predlogov sprememb, glasovali pa bomo 1. decembra. Dobro, s tem smo opravili točko dnevnega reda. Ne vem, da bi kdo želel kaj obravnavati po točko razno. Poleg tega naj vas opozorim, da se ob 21.30 začne razprava o razrešnici in vsi tisti, ki eh, imate čas eh, oziroma ki nameravate govoriti, eh, morate seveda v dvorano, sicer pa se vidimo 9. in 10. novembra v Bruslu na naslednjem sestanku. Zaključujem sestanek in vam želim prijeten večer.